Mr. Mr. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, naj se vam zahvalim za priložnost, da sem lahko prišel v parlament, v ustanovo evropskih narodov. Govorili smo o zelo pomembnih vprašanjih. Zdravje in zdrava življenja, to je ključni del in potem tudi varnost živil. Mi moramo biti vodilni na vseh teh področjih. Zdravstvena skrba, rastline in živali, eh, varnost hrane, zdravje na splošno, vse to je zelo pomembno. To so izzivi, s katerimi se soočamo tudi globalno gledano. Kot zgodovinar lahko rečem, da je Evropska unija najboljši recept za svet, kako naj živimo v miru, kako naj se spopademo s sovražnostjo in kako naj se spopademo s strašnimi boleznimi. Kot zdravnik bi dejal, da so standardi za zdravje in za varno hrano najboljši primer, globalno gledano, kako lahko zaščitimo zdravje svojih ljudi. Kot politik pa pravim, da je sestava vseh barv, modra, rdeča, rumena, zelena in ostalih, nekaj, kar se v kar se mm, steka v zdravje in deluje harmonično. Moram reči, da sem kar nekoliko čustven. In zdaj bi končal s šalo. Od svojega otroštva sem sanjal, da bom v tem položaju. Odkar sem bil v sibirski tundri, sem sanjal o tem, da bom torej, živel boljše, bolj svetlo življenje, kjer bom ljudem lahko pomagal živeti boljša in bolj zdrava življenja. In temu sem žrtoval vse življenje. Dragi prijatelji, če se strinjate, bom posvetil svoje delo ljudem da bodo boljše živeli in bolj zdravo živeli. Lahko vam obljubim nekaj. Sodelali bomo trdo, sodelovali bomo in skupaj nam lahko uspe. Potem pa še nekaj. Dovolite mi, da povem še to. Tukaj je naša Biblija, pogodba. 16. člen, 9. odstavek. Tukaj je zapisano, da, da bo predsedstvo sveta zagotovljeno na podlagi rotacije. To je bil moj predlog na konvenciji in to je sedaj vključeno v to pogodbo. Torej, gre za enako pravno rotacijo, enake pogoje za vse in želimo si tudi enake pogoje za vse, kar se zdrave tiče v Evropi. Hvala lepa. grazie commissario per. Eh, Hvala, gospod komisar, da ste odgovorili na vprašanja, ki smo vam jih zastavili. Hvala, da ste se tudi držali predpisanega časa po tem sistemu ping-ponga. Včasih je časa premalo, ker bi ponekod potrebovali veliko več časa, da bi lahko odgovorili, ampak taka pač so pravila, ki smo si jih zastavili in ta pravila smo med današnjim zaslišanjem tudi spoštovali. Kot sami že veste, najavljam, da bo potekal sestanek koordinatorjev za oceno zaslišanja danes med 15 in 16.30. Potem bomo skupaj s koordinatorji ocenili vašo današnjo uspešnost na zaslišanju pred našim odborom. Zahvaljujem se vsem za vašo pozornost, opravičujem se, ker sem včasih uporabil kladivce, ampak nujno je bilo zato, da smo se držali predpisanega odnika. Hvala lepa in se vidimo kasneje.